Dear colleagues, please. Kolegice in kolegi, prosim, zdaj bomo prišli k obrazložitvam glasov. Začnimo s poročilom Arias Echeverija. Gospod Mesaros, nam želite obrazložiti svoj glas? Gospod Mesaros, gre za oblikovanje notranjega trga za elektronsko poslovanje. Prosim, tiho, malo tiše.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 Gospod Mesaros, lahko začnete, pravi predsedujoča, imate besed. Hogy a határon átnyúló vásárlások 60% sikertelennek bizonyul. Dobro odstotek čezmejnih eh, poslov, gospod.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 You can start. Yes. You can okay. start. Quietly, okay. please. Tako <clears throat> začnete. Hvala predsedujoča. Dan danes elektronsko poslovanje je eh, ključnega pomena. To, da nažalost obstajajo še vedno velike pomankljivosti, predvsem kar zadeva trgovinske čezmejne transakcije. Nacionalni predpisi so, se zelo razlikujejo in to je očiten ovir za svoboden pretok blaga v Evropi. Naprimer, leta 2009 en potrošnik vsake tri je nakupil blago po elektronski poti, ampak samo pet odstotkov je to storilo v državi, ki ni bila njegova država stalnega bivališča. 60 odstotkov čezmejnih poslov se ne zaključi uspešno, recimo zato, ker uh, ne pride do uh, dostave oziroma konkretno do prodaje. Nažalost, obstajajo še vedno določene ovire na internetu, si moramo maksimalno prizadevati, zato ustvarimo ustrezne pogoje za elektronsko poslovanje, zato podpiram poročilo. Hvala. Hvala lepa, gospod Mesaros. V zvezi z istim poročilom, eh, gospod Kamali, izvolite. Boris Kamal. He's still considered another member. Uh, Hvala lepa, gospod predsedujoč, za priložnost, da obrožljuzim svoje glasovanje. Mislim, da je zelo pomembno, vsi soglašamo, da še vedno obstajajo prevelike ovire za elektronsko poslovanje. Mislim, da je pomembno, da smo sposobni kupovati blago a, tudi čez na drugi strani meje in to po elektronski poti. Moramo na, tako odpraviti te barijere v Evropi. To je morda ena od pozitivnih stvari v Evropski uniji, ampak hkrati je veliko trgovine, ki poteka s preostalimi deli sveta in a, tamle a, morda a, Eh, bi morali tudi poiskati neko boljšo uskladitev med različnimi jurisdikcijami, zato da odpravimo ovire tako med državami Evropske unije, ampak zato, da lahko državljani Evropske unije se lahko koristijo tudi z boljšimi cenami drugot po Evropi in da lahko tam kupujo storitva in blago prek interneta. Hkrati moramo priznati, da obstajajo tudi velika količina eh, podatkov in tako dalje na internetu, vseeno cene še vedno se ne znižujejo zaslužujejo dovolj. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Kamal. Eh, proščam se, ampak eh, prosim kolege še enkrat, da eh, zapustijo dvorano tiho, mirno, tako da lahko nadaljujemo z obrazrovičami. Gospod Hananan v zvezi z isto, mislim, poročilom. Hvala lepa. Dejansko moramo gledati na to poročilo z veliko stopnjo udanosti. Elektronska trgovina je bistvena pogonska sila eh, za spodbojanje trgovine, za resničevanje strategije 2020. Vsi deležniki morajo sodelovati, ampak to ne pospešuje elektronskega poslovanja. Ne potrebujemo direktiv in uredb za to, da omogočimo podjetjem, da počenjajo ta, kar si želijo in eh, da to počenjajo tudi legitimno. Recimo tudi uh, v uh, moji, mojem okrožju neko podjetje prodaja svoje blago na drugi strani sveta v Avstralijo in to počenja brez nepotrebnih direktiv evropskega notranjega uh, trga. Torej, uh, ustrezno potrebno je se torej dobro izpogajati in uh, morda zato lahko gotovimo, da naša trgovina dejansko je zabeležila nek presežek v primerjavi z vsemi ostalimi deli sveta z izjemo evropskih držav. V mojem okrožju ljudje se ponovno, ponovno odkrivajo svojo, po svoje globalno poslanstvo. Hvala lepa. S tem zaključujemo torej poročilo Čeverija in prihajamo k poročilu Deverak. Gospod Milana, izvolite. Ne, eh, potem prehajamo na eh, pro, gospoda Antoniozija. Hvala lepa, predsedujoča. Tako kot izhaja iz tega poročila, že nekaj let eh, letalski promet stalno narašča in kljub velikim napredkom na področju varnosti, to pomeni tudi neizogibno, neizogibni porast nesreč. Trenutno Evropska Evropska zakonodaja, kar zadeva preiskave v civilnem letalstvu, sega v leto 1994, ko Evropska agencija za varnost v letalstvu EASA sploh ni bila ustanovljena. Zato soglašam v celoti s cilji poročevalke, da vzpostavimo z novo uredbo neko jasni, jasni pravni okvir, ki naj EASI zagotovi vlogo glavnega akterja, kar zadeva letalsko varnost v Evropi. Hvala lepa.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 ta, eh, eh, to besedilo izboljšuje eh, naše predpise. Torej, tukaj upoštevamo tudi žrtve in družinske člane. To, da dve točki sta izpadli in sicer načelo enakosti za to, da ne bomo kaznovani zaradi sklepov, ki so bili sprejeti brez vsakršne strpnosti in fleksibilnosti, kar zadeva določene odločitve. Potem potrebujemo tudi neka pravilnik za samodisciplino, zato da ne bomo širili informacij, ki bi lahko prišle do medije in to bi povzročilo uh, trpljenje za družinske člane. Hvala lepa, tudi kratki ste bili. Eno za eno minuto dajemo besedo gospodu Jersaku, gospodu Flasaku. Letectví není zcela optimální. Lepa. Vemo, da ni ureditev na področju varnosti civilnega letalstva optimalna, zadeve so se rešile na druge države, imamo tudi boljše raziskovalne metode s to uredbo, se odzivamo na nadaljni razvoj položaja in želimo bolj učinkovito delovati v primeru nesreč, pri čemer je treba vključiti tudi EASO, ki obstaja od leta 2002 in je pristojna za certificiranje letal. Lahko jo vključimo v preiskave nesreč v civilnem letalstvu in tudi poročila so se spremenila, gre tudi za dostopnost, za potnike do letal Češka republika, se je v svetu izrazila za vsega, poročilo, gre za tehnično poročilo, gre za večjo varnost v civilnem letalstvu in zato sem tudi za. Hvala lepa. Tudi gospod Liberacki je zaprosil za besedo, torej mu predajamo besedo. Izvolite. Erupcija vulkanov v Islandiji v kvetni udovodila, že Evropa. V aprilu smo se soočili z izbruhom vulkana na Islandiji. To je bil tudi dober dokaz za to, da smo odvisni od letalskega prometa. Železnica ne more nadomestiti celotnega prometa, zato mora biti letalstvo tudi zanesljivo in varno. Prav tako moramo letalstvo, civilnemu letalstvu, nuditi več eh, zaupanja. In pri nesrečah eh, se moramo bolj potruditi najti prave vzroke nesreč in kar je še bolj pomembno, treba je sprijeti ukrepe za preprečevanje nesreč. Poročevalki. Ne povem, da je, da je poročilo, gre za sprem, prevzem celotne odgovornosti. In to je tudi zelo dobro poročilo. Hvala lepa za. Hvala lepa. Zdaj prehajamo na poročilo gospoda Vidala Kvadrasa. Sedem osebi je zaprosilo za besedo. Prosim, bodite kratki. Gospod Antonijoc, izvolite. Hvala predsedujoča. V zadnjih letih mnoge države članice so. Uh, bile izpostavljene številnim prekinitvam oskrbe z plinom, kar je dokazalo, da rastoča odvisnost Evropske unije od zunanjih dobav energije lahko škodi gospodarskim in političnim interesom dolgoročno držav članic. Popolnoma soglašam torej z zamislijo, da energetska varnost mora biti bistvena prvina globalne varnosti Evropske unije in tudi jamstva za ohranjenje trošenje. Za zanesljivost oskrbe s plinom predvsem v kriznih trenutkih mora, torej ta zanesljivost mora veljati za strateški cilj. In zato sem glasoval za to poročilo in uh, upam, da a, uh, omenjena uredba bo a, uh, nemudoma začela veljati tako, kot je izrazil, a, tudi, kot je izrazil željo tudi poročevalec. Hvala lepa, gospod Nikolasik, izvolite. Merci, plynová kríza medzi ruskom a ukrajinou prinútila európskych občanov a hospodárstvo med eh, Rusijo in Ukrajino je zelo negativno vplivala na prebivalstvo. In zato tudi natančno vidimo, kako smo odvisni od dobav plina. Evropa bi morala vzpostaviti nove možnosti za pridobivanje eh, plina. prihaja do velikih izpadov pri dobavi plina in tukaj se strinja z poročevalcev in sicer, da ko gre za dobave za omejeno geografsko območje, in treba sprejeti zavezojoče eh, sporazume. Zdi se mi potrebno, da imamo nek mehanizem za skupnost, ki bo delovala tudi na regionalni ravni. Besedo ima zdaj gospod Kalinovski. Zvečenstvo dostav gazu stanovilo, stanovi. Gospa predsedujoča, varna oskrba z plinom, zanesljiva oskrba s plinom je že dolgo pomembna točka v mednarodnem političnem življenju in s tem se bomo ukvarjali tudi v prihodnje. V Evropi moramo zagotoviti zadostne količine plina poročevalec je predlagal. Ustrezno ureditev alarmiranja, vzpostavitev sistema, ki bi deloval v sili. Treba je pripraviti tudi ustrezne podatke o trgovinskih transakcijah. Vse to bo prispevalo k boljši oskrbi. V Evropi imamo veliko problemov, vendar pa mislim, da jih lahko s tem rešimo. Glasoval sem za. Gospod Sikerski, prosim. Hvala lepa, gospod Sikerski. Prosim. Hvala. važny raport dotyczący bezpieczeństwa dostaw gazu. Tukaj smo sprejeli pomembno poročilo, gre za zanesljivost oskrbe z plinom, kar je bilo predlagano, gre seveda v pravo smer vendar pa s tem ne bomo dobili popolne zanesljivosti, ne za evropske državljane, ne pa tudi za evropsko gospodarstvo. Izkušnje so nam pokazali, da to, kar nekatere države članice počno, počinjajo iz vlastnih interesov. Ni šlo za neko evropsko politiko zanesljivosti oskrbe z energijo. Zato bi morali zagotoviti ustrezno delitev med proizvodno plina in transmisijo plina. Treba je tudi vlagati več eh, v eh, varnost oskrbe, v zanesljivost oskrbe, treba je poskrbiti za ustrezno diverzifikacijo, za različne vire energije in storiti čim več, da zagotovimo zanesljivost oskrbe. Ta dokument eh, nam daje dobre razloge za načrtovanje skupne energetske politike gāzes piegādes drošība ir viens no Eiropas ekonomiskās un stratēģiskās. Zanesljivost oskrbe s plinom je ena izmed eden izmed najpomembnejših vidikov eh, naše varnosti in zato je pomembno govoriti z enim samim glasom. To je eden izmed najpomembnejših ciljev. Zelo cenim delo, ki ga je opravil komisar Oettinger, ampak želim povedati, da pet let razprav je morda predolgo obdobje potrebno je diversificirati vije, vire za eh, oskrbo z energijo, kajti Rusija izkorišča svoj monopolistični položaj za to, da uveljavlja svoje politične namire, naprimer z ozirom na baltske države. In dejansko torej to mora biti ena od predpostavk evropske politike. Dejansko ne moremo uh, se oskrbovati samo iz Rusije, moramo sodelovati sicer z Rusijo, ampak imamo tudi druge alternativne vire. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Vajdere. Sedaj pa predam besedo gospodu Bonsignoreju. Hvala lepa, predsedujoča. Glasoval sem tudi jaz za to poročilo. Mislim, da je dozrel trenutek, da Evropska unija jasno uredi uh, vprašanje zanosljivosti oskrbe s plinom. Uh, dejansko konflikti iz lanskega leta so dokazali, kako velika je naša odvisnost od energije prihaja iz eh, tretjih držav. Uh, ta parlament je skusil, poskusil urediti te vidike, s tem smo stopili korak naprej, ker zadeva zanesljivost oskrbe z energijo. Države članice morajo zagotoviti učinkoviti oskrbo eh, družinam, gospodinstvom in bistvenim storitvam. In eh, države morajo tudi pripraviti preventivne načrte in eh, tudi načrte za izredne eh, razmere in na tak način tudi bomo okrepili varnost, ki nam je tako zelo pri srcu, tudi nam, naši družini. Naj povdarim predvsem predlog spremembe 62. Naj pritegnem pozornost na eh, daljnovidnost moje države, ki je odprla številne kanale za dialog z državami, ki razpolagajo z velikimi količinami plina. Hvala lepa, gospod Bonsignor. Zdaj predajamo besedo. Uh, gospe Kunajte. Hvala lepa. Danes smo potrdili uredbo o zanesljivosti oskrbe s plinom. To je zelo pomemben korak dalje v smeri uresničevanja energetske politike. To je tudi korak v smer večje solidarnosti in regionalnega sodelovanja. Jaz sem glasovala za, kaj ti pričakujem, da ta uredba bo zagotovila da eh, energetski otoki, kot naprimer baljske države, ne bodo prepuščene samim sebi. In torej eh, mislim, da na tak način bomo dali tudi zagona v resničevanju različnih eh, projektov. Ampak uredba ima tudi določene pomankljivosti, kot naprimer eh, črtanje zamisli, da bi eh, nadzorovali naprimer razvoj določenih monopolov, kot je naprimer Gazprom. In eh, drugi vidik tudi je varstvo okolja. Upam, da bo komisija začela uresničevati instrumente in tukaj jo predsednica prekinja. Prehajamo zdaj na naslednje poročilo in sicer Caba Šogor, sporazum med Evropsko skupnostjo in Pakistanom o ponovnem sprejemu. Imamo štiri prošnje za besedo. Gospod Mastele, izvolite. Hvala, predsedujoča. Ta sporazum ima kot namen ta, da okrepimo med, uh, uh, sodelovanje med upravami zainteresiranih držav za to, da pospešimo uh, vstop v te države, ki so v, za tiste osebe, ki so v Eh, neurejenem položaju. Glasoval sem za, ker mislim, da je ta sporazum potreben kot temeljni instrument v boju proti legalnemu priseljevanju v Evropsko unijo. Sporazum vključuje tudi posebno klauzulo, kar zadeva neuplivanje na druge mednarodne predpise. Države bodo morale torej spoštovati druge obveznosti, ki izhajajo iz drugih uh, sprejetih uh, sporazumov kot naprimer načelo nezavračanja na državnih mejah in dejansko države članice bodo morale najprej proučiti, katera bo eh, obravnava dotične osebe v primeru vrnitve. Želim povdariti, da Evropski parlament eh, sicer ne bo sodeloval pri eh, neki delegaciji in torej prosimo, prosimo komisijo, da nas bo redno seznanjala o svojih dejavnostih. Hvala lepa. Sedaj predajamo besedo gospodu Higginsu. Uh, Kako ironično, da Evropski parlament danes glasuje o sporazumu, ki bo brcnil uboge Pakistance iz Evrope v državo, domačo državo, ki trpi zaradi velikih eh, poplav. Tudi Delavci in kmetje trpijo bolj kot kdajkoli prej. Ogromno premoženja je bilo uničenega, tudi predelkov, živine, otroci ne morejo v šole. Zato bi morali bolj razpravljati o tem, kako končno premagati revščino v Pakistanu. Naprimer, da prepričamo mednarodni sklad, da odpravi veliko denarno bremenitev za to državo in eh, omogočimo odplačilo oziroma odpust teh eh, dolgov. Treba je zagotoviti tudi, da bo do denar nadzirali resnično državljani, ki najbolj eh, trpijo, ne pa korupne vlade. Hvala lepa, hvala lepa, gospod Batten, za eno minuto. Gre za sporozum med Evropsko unijo in Pakistanom. Sporozum se zdi, da bo iz eh, boljšo možnosti držav članic, da vračajo nezakonite priseljence nazaj v Pakistan. Eh, to se zdi smiselno za Združeno kraljestvo, ampak eh, samo Britanija kot suverena država lahko odloča o tem, kdo sme prestopiti njene meje in kdo ne in zato ne smemo tega prenašati na Evropsko unijo. Britanija mora eh, nadzorovati svojo imigracijsko politiko, zakonito in nezakonito in je ne prepuščati Evropski uniji. Hvala lepa. Gospod eh, Rohte želi govoriti o tem, vendar ga ni tukaj, zato nadaljujemo z naslednjim poročilom o trgovinskih gospodarskih odnosih s Turčijo, gospoda Kazaka. Ah, Monsieur Roque. Pardon? Ah, Roque. Roque. Ok. Ah, il n'était pas à sa place, mais c'est Monsieur Roque. Ah, il peut revenir. Ok, ok, ok. You have the floor. Ok. Gospod Rode je očitno vendarle v dvorani in ima besedo. Sorry, Se upravičujem, bil sem eh, na napačnem sedežu. Kar pa sem želel povedati in bom povedal sedaj, je, da danski liberalci. Se zelo veselijo današnjega glasovanja glede sporazuma o ponovnem sprejemu med Evropsko skupnostjo in Pakistanom. Končno smo po mnogih letih pogajanj med komisijo in Pakistanom dobili sporazum, ki bo omogočil ponovni sprejem priseljencev, ki ne izpolnjujejo več pogojev za vstop ali bivanje v katerikoli državi članici Evropske unije. Ta sporazum je pomemben instrument v boju proti nezakonitemu priseljevanju v Evropsko unijo. Še posebej zato, ker je Pakistan pomembna država v tej regiji in tudi pomembna tranzitna država za priseljence. S tem bo Pakistan sprejel obveznost, da ponovno sprejema svoje državljane, pa tudi pod določeni pogoji državljane tretjih držav, s čimer bomo izboljšali varnost na evropskem območju. Hvala lepa. E, Hvala lepa, gospod eh, Rud. In zdaj prehajamo na trgovinske in gospodarske odnose s Turčijo. Gospod Kazak, osem govornikov imamo na to temo, tako da vas prosim, da se držite svojega časa. Gospa Muskardini je prva. Grazie, presidente. Hvala, predsedujoča. Jaz sem eh, za poročilo Kazak o gospodarskih odnosih med EU in Turčijo, tako kot smo jih glasovali na plenarnem zasedanju in v odboru. Kljub temu, da obstaja neka carinska pregrada, obstajajo še vedno določene ovire med obima stranima. Če želimo prispevati konkretno k eh, spodbujanju trgovinskih odnosov, Turčija mora upoštevati stališče tega parlamenta in torej mora uskladiti turško zakonodajo z evropskim akijem, kar zadeva prosto trgovino. Mora vzpostaviti konkretne postopke za boj proti ponarejanju ki zadeva tudi pomembne sektorje, kot naprimer tudi farmacevsko panogo in eh, zato, da zagotovimo svobodni pretok blaga z odpravo določenih omejitev za uvoz, ki škodijo proizvodni industriji in kmetijski industriji v eh, Evropi. Moramo se izogniti diskriminatornim eh, postopkom na področju javnih naročil in se je treba, se Turčija se mora uskladiti z prevzetimi obveznostmi v okviru STO-ja. Hvala. Hvala lepa. Gospod Janov. Protiv dokola Kazak, tej, kdo vas izložih pred eh, zavod svoj ter. Hvala lepa, glasoval sem proti poročilu Kazak. Se sem tudi predstavil srednje argumente, zato ne morem glasovati za neko poročilo, če poročevalec eh, in njegove študije dobiva financiranje turške vlade. Po mojem mnenju gre za konflikt interesov. Poročilo ne more biti objektivno in zato ga tudi ne morem podpreti. V poročilu je nekaj točk, nekaj členov, ki se spohnje nanašajo na trgovanje ali na gospodarske odnose s Turčijo. tukaj so pripombe glede sprememb eh, turške ustave. Vojska in pravosodje naj bi bili lajični, vendar pa vidimo, da se Turčja vse bolj islamizira, zato sem glasoval proti temu poročilu. Predsedujoča, torej ja, Vloga, vloga Turčije se je okrepila v zadnjih letih na področju trgovine, kajti Turčija izkorišča tudi svojo geografsko lego. Uresničitev carinske unije v letu 1996 z Evropsko unijo je omogočila poglobitev gospodarskih odnosov, združevanje trgov in predvsem, kar zadeva svobodno, svobodni pretok blaga. Zadnje čase je prišlo do koraka naprej s sprejetjem ustreznega um, torej, carinskega kodeksa kodeksa v Turčiji in ne moramo zanikati, da je Turčija v zadnjih letih postala pomemben partner za Evropsko unijo dejansko na sednem mestu, eh, kar zadeva uvoz in na petem mestu, kar zadeva izvoz. Eh, prihaja do vednega povezovanja tudi na proizvodni ravni. Zato jaz sem jaz glasoval za to poročilo, kaj ti soglašam za zamislijo, da morajo kanali postati bolj učinkoviti, torej eh, podpiram to sodelovanje stanje med Turčijo in Evropsko unijo. Hvala lepa, gospod äh, predsedujoča. Med äh, Turčijo in Evropsko unijo imamo äh, močne gospodarske odnose, tudi carinsko unijo. Še vedno pa imamo veliko ovir, trgovinskih ovir, zato me še posebej veseli, da je Evropska unija pozvala Turčijo, da odpravi. Eh, postopke in da kvote za carinske oprostitve prilagodi pri kmetijskih proizvodih, zaradi tega, ker tukaj nismo enotni z carinsko unijo. Treba poskrbiti tudi za to, da kmetijski proizvodi, ki jih eh, Turčija eh, izvaža, izpolnjuje enake standarde kot eh, proizvodi proizvedeni v Evropski uniji. Malo se kaj smo naredili, vendar še nas veliko čaka, torej Zavihajmo rokave. Hvala lepa, gospod Bosijore. Hvala predsedujoča. Čestitam gospodu poročevalcu za upravljeno delo, predvsem kako je pristopil k temi, glede na to, da zdaj razpravljamo, že nekaj let razpravljamo s Turčijo o njenem vstopu v Unijo, torej zahteven trenutek. Ugotovljeno je, da je za Evropo Turčija odličena trgovinski partner, kar k temu prispeva tudi njena naravna lega kot pač vrata k Aziji fazi. Številke so torej pozitivne, obetajoče, Te, eh, te trgovinske odnose moramo še izboljšati. Zato soglašam s točkami 26, s katerimi pozivamo Turčijo naj odpravi licence za uvoz in prepoved uvoza do, določenih farmacevskih eh, izdelkov. Soglašam tudi z primernostjo, da okrepimo carinsko unijo, zato da bodo trgovinske zmenjave vedno bolj učinkovite. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Vandalen. Van voorzitter ik heb voor het verslag eh, kazak gestemd. Hvala lepa, predsedujoča. Glasoval sem za poročilo Kazak zaradi tega, ker so gospodarski in trgovinski odnosi s Turčijo takšni, da jih je dobro izboljšati in eh, to bomo dosegli z tem sporazumom. In to tudi potrebujemo, več pa ne potrebujemo. Pri predlogu sprememb ena sem se vzdržal sem namreč proti točkemu pristopu Evropske unije, vendar tukaj ni šlo za to. Zato sem se pri tem predlogu sprememb vzdržal. Sem pa glasoval za samo poročilo, zato ker moramo spostaviti dobro sosedstvo, gospod Sikirski. Šanovni pajstvo, mimo popravka. Spoštovana predsedujoča, gospod in gospodje, odnosi med Evropsko unijo in Turčijo so sicer boljši vendar imamo še vedno upravka z trgovinskimi ovirami, tarifnimi ovirami. Zato moramo poenostaviti postopke, uskladiti postopke in standarde in to na obeh straneh. Imeli smo tudi težave z ponarejenimi proizvodi, ki jih Turčija daje na trg. Pri tem krši pravice intelektualne lastnine. Vprašanje je, kakšni so razlogi za nastanek teh težav. Preden bomo reševali velike težave, moramo rešiti majhne težave. Kako je sploh mogoče, da Turčija tako dolgo čaka na stališče Evropske unije glede njenega pristopa? Mogoče se je zato odločila poiskati nove zaveznike, poznamo tudi strukture in demografične prognoze na obeh stranih. Hvala lepa. Ja, dankuji, voorzitter. Ik heb natuurlijk uh, voor het amendement... Hvala, predsedujoča. Sveda sem glasoval eh, za eh, predlog spremembe. Zdaj tega, ker lahko imamo odlične trgovinske odnose z Turčijo, ne da bi Turčija postala članica Evropske unije. Zdaj se mi, da poročevalec nekoliko slep, če pravi, da bo iz hod referenduma prispeval k demokratizaciji te države. Ravno nasprotno se bo zgodilo, brez dvoma, islamisti AKP-ja svojo moč, moč svoje stranke krepijo s tem po demokrati, po islamizaciji države in eh, javnega življenja, se zdaj odpira pot do popolne islamizacije na vseh ostalih področjih. Spremembe ostave ne pomenijo nič drugega kot napad na ustavno sodišče, ki je še edina neodvisna institucija v Grči. Hvala lepa. Zdaj prihajamo na eh, poročilo Delange, gre za ohranjanje biotske raznovrstnosti. Ah, Hvala lepa, predsedujoča. Poročilo, ki smo ga danes prejeli, gre v pravo smer za varovanje biotske raznovrnosti in ekosistemov. Pojem biotske raznovrnosti se združuje z eh, pojmom odgovornega upravljanja. Zato, da bo na našem planetu bodo lahko živeli tudi prihodne generacije, potrebujemo torej ustrezne izvedbene eh, ukrepe. Moramo torej preprečiti izgubo biotske raznovrnosti do leta 2010, ampak moramo ta odgovornost odlog desetih let mora veljati tudi za um, ustvarjanje več, večje odgovornosti na vseh ravneh. Torej, uh, naravna, naravna dediščina eh, v Evropski Evropi je taka, da v bistvu je neponovljiva in torej preprečiti izgubo tega okoljske, te okoljske dediči je dožnost do nas in tudi do prihodnjih generacij. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Jordan Cizel na glasovanju sem podprla poročilo o implementaciji zakonodaje unije s področja ohranjanja biotske raznovrstnosti. poročilo je mnogo dobrih zahtev toda ključna ugotovitev je da rezultati niso doseženi zaradi pomanjkanja politične volje. to je tudi razlog da zakonodaja ni primerno implementirana manjkajo podatki preverjanje je nezadostno financiranje je nezadostno integracija v sektorske politike je slaba potrebovali bi mnogo bolj jasno poročanje tako o dobrih praksah kot tudi o državah ki so na tem področju neuspešne. evropska komisija se tu ne bi smela obnašati politično temveč strogo strokovno zaščititi moramo naravo in prihodnost človeštva ne pa vlad v posameznih državah članicah obstaja degli ekosistemi. Predsedujoča, varstvo biotske raznovrnosti in ekosistemov je velik izjev za našo družbo. Dejansko ustaviti izgubo bioraznovrstnosti ni samo etična dožnost, ampak politična in gospodarstva. Moramo ohraniti naš planet, eh, zato da bo na njen lahko živeli tudi prihodne generacije. Po praksi evropska zakonodaja zagotavlja ustrezno fleksibilnost za prilagajanje evropske zakonodaje na krajevno stvarnost po načelu eh, sorazmernosti in subsidijarnosti. Večkrat pa eh, ukrepi, ki so sprejeti na nacionalni ravni, spodkopavajo evropske predpise. Yeah dejansko soglašam s tem, da prihaja tudi do fragmentacije ukrepov za zaščito ekosistemov iz evropskega proračuna. Če ta razpršitev Ta razpršitev sicer omogoča, da črpamo iz različnih virov, po drugi strani pa to uh, privede tudi do tega, da samo države članice, ki zavestno uh, investirajo v uh, bioraznovrstnost, potem dosegajo določene rešitve. Merci, Hvala predsedujoče, kolegice in kolegi, Evropska unija ima 42 odstotkov sesalcev in 45 odstotkov rib in ptičev, ki so ogroženi. Seveda se vsi ne zavedajo te grozeče situacije, ne poznajo državljanje, pa tudi ne komisija. Vsi ignorirajo te številke in na vsak način moramo zagotoviti izvajanje teh ukrepov, te se boriti proti prekrškom. Če mislimo resno, če resnično želimo našim naslednjim generacijam in otrokom ohraniti ta planet v sedanjem stanju, če to želimo, si ne moramo privoščiti in narediti ničesar. Zato moramo zdaj storiti vse, da preprečimo najhujše gospod Jar. Hvala, predsedujoča. Raznolikost eh, rastlinskih in živalskih eh, vrst je osnova eh, za pridelavo hrane za rastoče prebivalstvo zemlje in nam omogoča prilagajanje s podnebnim spremembah. Biološka raznovrstnost je ogrožena povsod, zato moramo ohranjati izgubo biotske raznovrstnosti in si prizadevati za odpravo škode. Najboljši način zaščite je trajnostna, vzdržna uporaba naravnih resursov in tukaj so države zavezniki in ne nasprotniki in zato bi se morali tudi zavedati, da je narava naša zaveznica in to tudi upoštevati v naši regiji, v svobodni državi. Saški nam je omogočilo ponovno naseliti volka, kar je dober primer in mislim, da bi morali seliti drugi dobri primeri te vrste. Hvala lepa, gospa Flašikova. Hvala, predsedujoča. Biotska raznovrstnost je danes ogrožena. Sploh jo ogroža potrošniška družba. ne smemo ignorirati zaščite, ki je potrebna. Razmisliti moramo, kako spremeniti naše življenje, zato, da ne bo prihajalo do nadaljne škode. Zato potrebujemo nove ukrepe in novo zakonodajo, sploh tudi na ravni Evropske unije. Mnogi državljani menijo, da je izguba biotske raznovrstnosti sicer izguba, vendar se jih to osebno ne tiče. Državljani ne vedo veliko o tem, kako naj bi se borili proti temu. Strinjam se z poročevalko, da je tukaj treba izvesti veliko kampanjo. Gospod Kalinovski. Hvala, gospa predsedujoča biotska raznovrstnost, eh, bogatstvo, ki jo imamo od nature, to je velika sreča za človeštvo. Vendar pa človeštvo veliko dela na tem, da bi izgubilo ta privilegij. Natura je, naprimer, program za zaščito narave pred nami samimi. In tukaj potrebujemo više, strožje kazni za tiste, ki uničujejo naravo in s tem tudi biotsko raznovrstnost. Podpiram gospode Lange tudi tam, ko govori o nadomestnih plačilih za kmete v okviru skupne kmetijske politike. Za kmete, ki dejansko ljubijo naravo in jo tudi ščitijo. Mm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 Okolje. Balsko morje je notranje morje v Evropski uniji in je najbolj onesnaženo morje v Evropi. Imamo pa ogroženo biotsko raznovrstnost, vendar pa tukaj še nismo naredili veliko. Če govorimo o Evropski uniji, naj povem, da mora vsaka država članica storiti svoje, si prizadevati za zagotavljanje eh, trajnostnega ribištva, upoštevanje ciljev nature 2000 in z ukrepi na različnih področjih varstva okolja. Baltsko morje se je onesnažilo z tem, ko ni bilo takšnih ukrepov in s tem je prišlo tudi do izgube biotske raznovrstnosti. Zato moramo tudi vplivati na aktivnosti naše industrije, ki prav tako prispevajo k, k onesnaževanju. Zdaj prihajamo na poročilo Ferrera, pripričevanje naravnih nesreč in nesreč, ki jih je povzročil človek. Dva, gospod eh, Onžas kot prvi. Presidente, la votazione, ki abbiamo fatto oggi sulla relazione. Gospod predsedujoče, glasovanje o poročilu je pripeljalo do tega, da smo dobili ukrepe, s katerimi lahko izboljšamo pripričevanje nesreč. Eh, ukrepe, ki jih imamo sedaj v praksi, še niso uresničene, zato je potrebno dvoje, boljšo upravljanje evropskih politik, treba je tudi izboljšati možnosti za dostop do solidarnostnega sklada, prav tako pa je zelo pomembno, da regije in lokalne skupnosti bolje obravnavajo to vprašanje. Treba je zagotoviti tudi boljšo integracijo v, v, med različnimi programi. To je eden od mnogih korakov, ki jih eh, potrebujemo za skupno boljšo politiko. Hvala lepa, gospod Spirilo. Ljudje, ki živijo na podeželju, opažajo, da je vse več eh, nesreč, imamo velika deževja, veliko požarov. Države članice se morajo s temi nesrečami spopadati, nimajo pa veliko sredstev na voljo. Kar želim povedati je, da je pomembno zaščititi naravo. Trenutno podeželje najbolj trpi zaradi teh naravnih nesreč in eh, kmetije izgubljajo svoj dohodek, včasih eh, izginjajo v teh eh, katastrofah. Zato mora Evropska unija zagotoviti ustrezen zavarovalni sistem za zavarovanje kmetijskega sektorja. Hkrati pa moram zagotoviti gospodarsko in finančno stabilnost za kmete v primeru nesreč, kar je zapisano v 36 odstavku in zato sem glasoval tudi za. Hvala lepa. S tem smo prišli do zadnjega poročila, kjer gre za ustvarjanje novih delovnih mest in zmanjševanje revščine. Šest govornikov imam na svojem seznamu. Prvi govornik ni v dvorani, Kalinovski je naslednji. Hvala, predsedujoča. Ne smemo diskutirati o tem, kaj je zadeva Evropske unije, če ste tam poročevalki, da se je ukvarjala s to temo. Sem pa kmet. In naj vas opozorim na 54. točko, kjer gre za revizijo subvencijske politike Evropske unije. Seveda bi bilo korisno, če si ponovno gledamo te zadeve. Ne smemo pa pozaviti, kaj se je zgodilo z reformo na področju sladkorne pese in ta ne bi prinesla nekaj dobrega, vendar pa od tega niso imeli nobenih koristi mali kmetje, ampak veliki proizvajalci iz Južne Amerike. Zato moramo biti tukaj previdni. Glasoval sem proti 54. predlogu sprememb, vendar za celotno poročilo. Gospod Van Heke ima kot naslednjo besedo. Dank u, voorzitter. Ik moet zeggen dat het... Hvala, predsedujoča. To poročilo je dokaj uravnoteženo. Kljub temu sem glasoval proti, kaj te je tudi tako uravnoteženo poročilo. Izhaja iz tega da potrebujemo vedno več pomoči, sploh eh, za Afriko in če bomo samo dajali in dajali in dajali vedno več, bo, Afrika, eh, bo Afriki v končni fazi uspelo. Mogoče je to politično korektno, vendar pa se bojim, da zadeva ne deluje. Če si pogledamo, koliko eh, denarja gre v Afriko, na stotine milijard dolarjev ali evrov smo prenesli na ta kontinent in revščina je vse večja zato moramo naprej razvijati nujno pomoč, vendar pa moramo odpravljati neko trajno pomoč. Poskrbeti je treba za to, da bomo preprečili odliv sredstev iz afriških eh, dežel. Zelo veliko denarja so na voljo in tukaj lahko dosežemo veliko. Hvala predsedujočem, čestitam poročevalki za upravljeno delo. Evropska unija od nekdaj podpira države v razvoju in danes poročilo, o katerem smo glasovali, nas opozarja na to, da je treba še veliko početi. Zato, da izboljšamo razmere v teh državah, moramo spodbuditi predvsem standarde, kar zadeva delovno pravo, kar zadeva varnost dela. Predvsem zelo cenim točko 38, kjer je izpostavljen pomen Eh, tudi enakosti med spoloma za eh, gospodarski uspeh države. Treba zagotoviti ženskam ustrezen dostop do trga dela. Evropska eh, unija si mora prizadevati z vsemi instrumenti, s katerimi razpolaga, zato da izkorenini delo otrok, tako kot pravilno poudarja poročevalka v točki 38. Eh, to je eh, ena izmed največjih ovir za izobraževanje in za zmanjševanje revščine. Torej, to je zelo pomembno poročilo in eh, za pomembno vsebino, zato sem glasoval za. Hvala. Hvala lepa. Gospod Kamal. Hvala lepa. Mislim, da se bomo strinjali tukaj, da nihče ne bo proti temu, da bi zmanjševali revščino in povečali število delovnih mest. Pred leti sem govoril z mladim afriškim politikom in ga vprašal, kako lahko mi pomagamo vam. In rekel je, zagotovite, da pomoč, ki nam jo pošiljate, ne pomaga skorumpiranim vladam. To je problem. Drugič, podpirajte odprt trg in preprečujte državne monopole. Poleg tega je treba reformirati kmetijsko politiko, treba je odpraviti tiste uh, subvencije, ki omogočajo evropskim kmetom, da jim ponujajo niže cilje kot domači kmetje. In treba je tudi govoriti o investicijskem skladu. Moramo se boriti proti ekonomskim nesmislam. Hvala uachtarán go maith agat bhí áthas orm vótáil ar son an tuarascáil seo agus tá spás. Chvála s veseliem som glasoval za to poročilo in to poročilo kaže, da ne pozabljamo tistih, ki trpijo zaradi revščine in to kljub recesiji. Ko sem bil pred leti v Afriki, sem vsak dan kupoval časopise in presenetilo mi je, koliko ljudi se je izreklo proti nevladnim eh, organizacijam. Ne zaradi tega, kaj počnejo, ampak zato, ker so želeli vsem usiliti svoje vidike na svet. Moramo razpravljati o zadevah. ampak kot del teh razprav moramo vključiti tudi ne le vlade teh držav, ampak tudi lokalno prebivalstvo, zato da bomo lahko dobro razporedili denar v tem delu sveta. Hvala. Hvala gospod Keli, hvala vsem kolegom. Sedaj zaključujemo do 15. ure. Dobar tek.